die Sitzung ist wieder aufgenommen. Die zuständige. Pariam seja. Italijanske oblasti so mi sporočile, da, bo, no, da je 11. marca začel z delom eh, evropskega poslanca gospod Giovanni Verbalga in nadomešča gospod Francesco Baracci. V skladu s prvim ostavkom 7. člena Franciji je Evropski parlament zapisal njegov začetek mandata in gospod Barbagalo lahko polnopravno sodeluje v vseh odborih, dokler dokončno ne preverimo njegovega mandata. V pisni obliki pa nam je sporočil, da njegovo delo Evropskega poslanca ni v navskrižju z ostalimi dejavnostmi, ki jih upravlja. Gospod Odi, postopkovno vprašanje. Najlepša hvala. Rad bi omenil nekaj resnih dogodkov v Franciji, ki se tiče pravne države.